So, good morning everyone. Dobro jutro vsem skupaj. Začeli bomo z našim sestankom. Zdaj pa bom preklopil na nemščino v svoj materin jezik. To je mo, naš še predzadnja javna razprava. Danes zjutraj se bomo dve uri in pol ukvarjali z primerih pranja denarja v povezavi z finančno skupino Nove Ljubljanske banke in pravnice iz Azerbajdžana. Prvi del se ukvarja z finančno skupino NLB Slovenija. K temu naj povem, da imamo najprej 15 jezikov na voljo, v katere se tolmači. Naprej se zahvaljujemo tolmačem. Poleg tega imamo seveda javni prenos kot običajno. Imamo pa tudi majčkeno zamudo, zato ne bi podajal predolgega uvoda. Današnja javna razprava, prvi del se ukvarja z finančno skupino NLB in z Azerbajdžanom in pranjem denarjem tam. In čisto zadnja javna razprava se bo ukvarjala z Paradise Papers. To pa bo v nadaljevanju danes. Veseli me, da lahko danes tukaj pozdravim dva govornika iz Slovenije, k prvi točki, Anžeja Logarja. Anžej Logar, ki je poslanec eh, državnega zbora Slovenije in sicer je tudi predsednik eh, odbora za odkrivanje pravilnosti v bankah. Potem pa imamo tudi Boruta Mekino, ki je novinar pri tedniku Mladina. Ne nadkratko razložim, kako bomo postopali. Vsak govornik ima na voljo sedem minut za svojo predstavitev. Potem se bomo posvetili vprašanjem kolegov, kar smo razdelili v slote po štiri minute. Eno minuto je na voljo za vprašanje in tri minute za odgovor tako da bomo zadevo lahko obvladali v predpisanem času. Zdaj bi prosil predsednika eh, predsedovalne komisije Slovenskega parlamenta, da prevzame besedo. Gospod Logar, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Pozdravljeni vsi člani odbora. Vem, da se na tem odboru pogovarjate zanimive zadeve in verjamem, da je tudi eno, to ena od tistih zanimivih zadev, ki bo morda dvignila kakšno obrv Predstavljam primer Faroh v največji državni banki Nova Ljubljanska banka. Pripravil sem prezentacijo, če bi lahko morda na znak naslednji slajd prevali, tako kot bi dejal. Ne. Zdaj, v, na, ta prvem, na ta prvem slajdu, um, ki sledi temu, uh, je samo na kratko opisano, kaj je na uradu za preprečevanje pranja denarja evidentirano kot sum pranja denarja. V primeru Faro, ki ga danes obravnavamo na tem odboru, eh, so izpolnjeni prav vsi trije primeri oziroma trije, eh, tri okoliščine, ki utemeljujejo sum pranja denarja. To smo naleteli pri preiskovanju tajne dokumentacije eh, v eni od državnih bank. Ehm, primer Faroh gre za družbo, ki je bila ustanovljena 2006 na britanskih deviških otokih z dvema dolarjema ustanovnega kapitala. Ta družba je najprej poslovala preko um, švicarske banke, ko pa so zaradi sumljivih poslov prepovedali oziroma ukinili delovanje preko švicarske banke v letu 2008 prišla v največjo državno banko, novo Ljubljansko banko. Can, can we move the, the slide, please? Um, zdaj, v tem primeru <clears throat> je šlo za družbo, ki je uh, imela tekoče račune v dveh bankah, ki sta na seznamu tistih, s katerimi Evropska unija in tudi OZN prepovedujejo poslovanje zaradi sodelovanja pri proliferaciji oziroma pri uh, iranskem oboroževalnem programu in jedrskem programu oziroma transferu eh, surovin z dvojno uporabo. Um, Konkretno primer Faroh je posloval preko bank eh, Export Development Bank of Iran, državne banke, ki je bila julija 2007, 2010 zaradi omenjenih razlogov uvrščena na ta seznam in zaradi tega prepovedano poslovanje s to banko. Lahko gremo naprej. Could, could we move the slide? To je celotna finančna schema, kako je ta banka poslovala oziroma ta družba poslovala. Torej vse firme, ki so bile ustanovljene nekaj mesecev prej, so potem preko Nove Ljubljanske banke v dveh letih, torej bank, družba z dvema dolarjema osnovnega kapitala, v dveh letih preko Nove Ljubljanske banke v bančni sistem torej Evropske unije, Amerike, Avstralije in tako naprej, transferiralo eno milijardo evrov. Lahko gremo naprej. In nekaj, kaj, could, could we switch the presentation? One slide more. Next one. Ja, uh, eh, post, post je posloval tako, da je v enem dnevu prišla recimo velika vsota denarja, ki se je potem naprej transferiral na 50 do petdeset manjših zneskov. V enem mesecu je preko tega računa pri Novi Ljubljanski banki bilo transferiranega tudi do sedemdeset milijonov evrov, kot rečeno, v dveh letih ena, več kot ena milijarda evrov. Leta dva tisoč deset je bila družba Farrokh, kot sem rekel, z dvema dolarjema osnovnega kapitala največji klient na področju plačilnega prometa v Novi Ljubljanski banki. Večji od državnega telekoma, od Krke, ki izvaža v Rusijo in vse ostale trge, največji komitent. Lahko gremo, eh, next slide, please. Že v začetku poslovanja, torej v letu dva devet, so zaposleni v banki opozarjali, na sumljive transakcije in na posebno pozornost pri poslovanju z Iranom. To so sporočali svojim nadrejenim, vedno je bil odgovor, vse je v redu, poslujte naprej, kot da, se, kot da ni nobene sumljive transakcije. Next slide, please. V marcu 2010 so se začele oglašati tuje uradi za preprečevanje pranja denarja. V tem primeru najprej francoski, zaradi sumljivih transakcij, obvestil je slovenski urad za preprečevanje pranja denarja, odgovor je bil približno takle, zakaj vas to zanima, dodatno obrazložite, s čim utemeljujete sum, da gre za pranje denarja. Ko so čez tri mesece prišli novi, nova obvestila z dveh drugih uradov za preprečevanje pranja denarja evropskih držav, je slovenski urad za vprečevanje pranja denarja vendarle odprl primer sumljiva transakcija, ampak pozor, ko je odprl primer sumljiva transakcija, so se transakcije izvajale nemoteno naprej, kot da se ni nič zgodilo. Od trenutka, ko je bila odprta, ko je bil odprt dosje sumljiva transakcija strani urada za vprečevanje pranja denarja, se je preko Faroh računa pri Novi Ljubljanski banki v račune po Evropi, Ameriki, eh, Avstraliji in tako naprej preteklo še za več kot 250 milijonov evrov čisto do konca, do konca leta 2010. Next slide, please. Ja. Policija je preiskovala ta primer v letu 2011, ko je prišlo do menjave oblasti, torej mesec dni pred menjavo oblasti je bil ta primer iz aktivnega prenešenja odprte zadeve, to so tiste zadeve, ki so neraziskane, se jih ne preišče oziroma tam ostanejo. Eh, državno tožilstvo, čeprav bi skladno z zakonom o eh, kazenskem postopku moral biti obveščen, ni bilo obveščeno. Urad za prečevanje pranja denarja se s tem primerom potem kasneje ni več ukvarjal. Eh, politika, ki je bila obveščena, ni naredila nič. In tudi v Novi Ljubljanski banki, potem ko so ustavili zaradi sumljivih transakcij račun in prekinili vse poslovanje s Farohom zaradi pritiska, uh, ni naredila nič, vendar je samo zaprla primer. Next slide, please. Ja. Um, lahko samo še povem, kaj je bilo ugotovljeno v poročilu, ki ga je za večino brez glasu proti sprejel Slovenski državni zbor. Ugotovili smo politično odgovornost zaradi nosilcev politične oblasti, ki niso odreagirali, bi so pravčasno obveščeni, pa niso odreagirali. Um, ugotovili smo odgovornost menedžmenta Nove Ljubljanske banke, ker ni ukrepala, kljub temu, da je bila upozorjena. Ugotovili smo, da Nova Ljubljanska banka do leta 2012 ni imela vzpostavljenega sistema preprečevanja pranja denarja in pozvali smo vse institucije, nadzorne institucije, da ponovno odprejo primer in začnejo s preiskovanjem tega primera tokrat tako, kot bi v takih, ob takih obtožbah morali. Hvala, gospod predsednik. Eh, ah, hvala lepa, dragi kolega. Prikazali ste potek tega primera, kjer smo videli, da je šlo za velik eh, primer branja denarja zdaj, pa predajam besedo mm, novinarju Borutu Mekini. Ah. Uh, Hvala lepa. Sem novinar iz tednika Mladina iz Slovenije. Mi smo preiskovali to zadevo, tako da bi zdaj rad predstavil, kakšne so naše ugotovitve. Najprej bi orisal, kakšen je kontekst, tako da bi bolje razumeli celotno zadevo. Prosil bi vas za prvo prosovnico. Tega verjetno ne morete prebrati, ker je drobno zapisano, ampak tukaj bi želel predstaviti mednarodni kontekst celotne zadeve. Na levi strani imamo navedene večje evropske banke. Vse banke so tukaj navedene. V sredini vidite stolpec oprani denar. No, po definiciji regulatornih institucij združenih oziroma ZDA so velike evropske banke oprale kar nekaj denarja. Recimo BNP Paribas 190 milijard dolarjev. Commerzbank naj bi oprala 250 milijard dolarjev. Torej, to so kar ekstremne številke. V zadnjem desetletju naj bi torej skoraj da vse velike evropske banke uh, sodelovale pri poslih z Iranom. Tako da so te številke res visoke, recimo zlasti pri Paribasu. Tudi dokazni je prišlo, recimo 8,9 milijard kazni za Paribas. Gre za dolarje. Gremo naprej, naslednja plusovnica. Videli smo, da so bile evropske banke kaznovane, ker so oprale precejšnje zneske denarja. Zanimivo je pogledati, kaj so banke počele. Recimo, Komercbank je imela posebno skupino zaposlenih, ki so brisali informacije o iranskih državljanih. Torej, Evropske banke so črtele informacije, ki so bile povezane z iranskimi državljani in pa transferi denarja. Če se osredotočimo na francoski primer, maja 2014 je francoska centralna banka oziroma njen direktor, dejal, da čeprav BNP Paribas posluje tako, kot posluje, niso bila kršena nobena francoska ali pa evropska pravila. Rečeno je bilo, da so bile kazni ZDA nepoštene, da je šlo za enostransko odločitev. Kazni so bile naložene v skladu z ameriškimi protiterorističnimi akti torej šlo naj bi za kazni eh, namen, eh, zaradi financiranja terorizma. Gremo naprej, naslednja prosojnica. Tako, tukaj le sem vam želel pokazati naslednje. Zaradi takega razvoja dogodkov so se evropske banke umaknile iz Irana, niso bile prepričane, kako poslovati z Iranom. kaj je bistveno. Pri iranski zadevi je šlo za mednarodno stvar. Šlo je za spor med Evropsko unijo in ZDA glede sankcij v povezavi eh, z Bližnjim shodom. V Sloveniji smo imeli eno gospo, ki je bila zaposlena pri banki NLB in odgovorna za odločanje o teh vprašanjih. ko je iranski državljan prišel v Novoljubljansko banko, je bila ta gospa odgovorna za to, da se odloči o nečem, o čemer, kot smo povedali prej, niso mogli jasno odločiti niti na drugih višjih ravneh, recimo v evropskih bankah ali pa na višjih političnih ravneh. Stvari so bile nejasne. Gremo naprej na naslednjo prosovnico. Še enkrat kliknite. Ja, hvala. Zakaj je iranski državljan prišel v Slovenijo? Predtem je posloval v Švici, transakcije je izvrševal tam, tako da je bilo kar logično, da je prišel v Slovenijo v Slovenijo. NLB nima nobenih podružnic v ZDA, torej regulator tam banke ne more eh, sankcionirati. Uh, eh, NLB je imela podružnice v Jugoslaviji, imela razpredeno široko mrežo, imela je um, plačila zaradi uh, eh, zunanih transakcij oziroma konverzij uh, valute novembra 2008 je prišlo do tako imenovanega U-turna uh, strani uh, eh, ZDA. Gremo na naslednjo prosojnico. Dejstvo je, da ni bilo jasno, da je šlo za pranje denarja. Tudi gospa, ki je bila odgovorna v NLB, tega ni vedela. Tukaj le imamo kronološki zapis dogajanja. Leto 2008 je v banko prišel iranski državljan, imel je priporočilno pismo od Credit Suisse. Potem je prišlo do prvih transakcij. Ta gospod je opravil 819 milijonov evrov. Tako je pokazalo revizijsko poročilo in NLB banke. Denar je šel vse večje evropske banke, pa tudi prišel je iz velikih bank, recimo 30 milijonov uh, evrov je prišlo iz Dubaja, iz Standard Chattered. Dobro, bo malce pospešil. leta 2010 pa se je sprožil plas. Francoski organi so začeli spraševati o nekaterih transakcijah. Zato se je aktivirala eh, Slovenska institucija za nadzor pranja denarja, pa centralna banka, pa policija in tako naprej na koncu je bil račun zaprt. Gremo naprej na naslednjo prosojnico. Kakšne nepravilnosti so bile ugotovljene? Ugotovili so dve nezakoniti transakcije iz iranske eh, izvozne banke. Skupni znesek je bil 360 tisoč evrov. Takrat so v NLB namreč ročno preverjali, ali je določena institucija na seznamu tistih, ki jih je treba sankcionirati. Sankcije so bile uvedene julija 2010 in zaradi tega tista odgovorna gospa ni uh, ugotovila, da je šlo za sankcionirano banko. Torej, naredila je napako. No, v banki so na koncu izvedli nekaj reform, Na podlagi tega primera je banka potem uvedla nov informacijski sistem, ki se imenuje Siron AML Robot. To je nov avtomatski sistem, ki preverja vse transakcije glede na različne scenarije. Tako naj povzamem. Ugotavljamo naslednje ta zadeva eh, je zadeva, ki je značilna za odnose med EU in ZDA. Nanaša se tudi na odnose ZDA do Irana. No, vsekakor so se izpostavile slabosti naše centralne banke eh, v srednji slovenske eh, banke, uvedene so bile izboljšave. Ta zadeva pa je v Sloveniji zdaj zelo popularna, kajti pred nami so volitve. Po našem mnenju ta zadeva ni najbolj pomembno vprašanje glede davčnih oas. oas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mekina, za zelo zanimive informacije. Zahvaljujem se obema. Tako zdaj pa dajem besedo obema poročevalcema. Gledam na uro, mogoče bi bilo dobro, da se nekoliko omenjimo na par minut. Gospod Kofort, izvolite. Hvala lepa, kratek bom, kajte čas je omejen. Najprej imam vprašanje za Anžeta Logaren, za gospoda Mekino tudi. Torej, policija in pravosodni organi v Sloveniji niso ukrepali. Zakaj niso ukrepali in kaj so storili doslej za pregon ljudi, ki sodelujejo pri morbitnih primerjih pranja denarja? Torej, ali so to šibkosti vašega sistema? Zakaj policija in pravosodni organi niso ukrepali? No, potem pa drugič, gospod Mekina, to ste vi omenili, gre za evropski mednarodni primer, ki vključuje več evropskih bank. Ali bi bilo dobro, če bi v našem odboru razpravljali o tem, da se okrepijo tudi evropski organi, recimo Europol eh, za pregon takih primerov. Torej, morda bi vključili tudi Eurojust, da bi lahko bolje ukrepali na tem področju tudi v Sloveniji. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Kdo želi prvi odgovarjati gre tudi za vprašanje, kakšne so bile konsekvence eh, eh, sklepa, ki ga je sprijel eh, slovenski parlament. Izvolite. Pravosodje oziroma tožilce je na tej zadevi, zato ni mogel uporabiti nobenih ukrepov pri preiskovanju tega. Kar se tiče policije je tako. Kriminalist, ki je preiskoval primer, je padel iz lestve in se je ubil. Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto, ki je preiskoval primer v letu 2011, je še danes vodja oddelka za preiskovalno, za, za sektor v, za gospodarsko kriminaliteto in še danes trdi, da je vse v redu. Marjan Fank je bil v času preiskave primera Faroh pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije in je bil v zadevi obveščen, je danes generalni direktor policijske uprave. Šef nacionalnega preiskovalnega urada, ki naj bi se ukvarjal s tem zadevi, je danes postal šef specializiranega državnega tožilstva. Skratka, i osebe, ki so preiskovali, bodi si ni več med nami ali pa so um, dobile še više položaje v tej strukturi, ki naj to preiskuje. Um, to je bil tudi razlog, zakaj se verjetno ni ukrepalo. Naj pa samo še to obvestim, da na podlagi poročila, ko je preiskovalna komisija zahtevala in potem tudi državni zbor, da se ponovno odpre primere, je policija pri uh, internem nadzoru že ugotovila nepravilnosti in je sprožila postopke za ugotavljanje odgovornosti uslužbencev policije zaradi pomankljivosti pri eh, postopku in tudi za vzpostavila posebno skupino za ugotavljanje kaznjivih dejanj, ki so jih osumljeni policisti pri svojem preteklem delu. To je uradni odgovor Ministrstva za notranje zadeve, kar pomeni, da je bilo pri preiskavi v letu 2010-2011 storjene številne nepravilnosti. Eh, rekel bi vam samo še to, glede na predstavitev eh, gospoda Mekine, eh, veliko stvari, ki jih je omenil, ne držijo, ne drži, da je bila samo uh, pooblaščenko informirano o tej zadevi v poročilu, ki ga je sprejel državni zbor brez glasu proti, so številni dokazi, dopisi in elektronska sporočila nižjih uradnikov vodstvu banke, da se dogaja domnevno pranje denarja in da mora banka ukrepati, pa se kljub temu ni nič zgodilo. Hvala. Okay. Yeah, I'll try to be quicker. Uh, Dobro, skušal bom biti eh, nekoliko hitrejši. Opisal vam bom sam proces. Gre za časovni okvir večjih mesecev. Obveščenih je bilo 32 institucij, ki so odgovorne za pranje denarja. To je bil prvi korak. Celotna mednarodna obveščevalna skupnost je bila obveščena. Vse institucije so dobile povratne informacije v teh mesecih, seveda tudi od drugih držav. Kakšen je bil rezultat? Druge države niso imele ničesar konkretnega No, ugotovili so pri interni reviziji NLB, da je bila največja napaka v tem, da so ročno preverjeni seznam eh, sankcij. Posledično so potem nadgradili sistem v sami banki. Glede eh, sistema v Evropski uniji, to je bilo vaše druge vprašanje, pa mislim, da zdaj poteka razprava v celotni Evropski uniji. ZDA skušajo ponovno vzpostaviti sankcije za Iran, Evropska unija pa skuša temu nasprotovati. Evropska unija je zdaj objavila tudi več besedil za banke, več dokumentov, tako da bi bilo poslovanje z, ja, z Iranom lahko bolj jasno. No, ampak težava je še vedno v tem, da ima ameriški dolar tako rekoč ekstra teritorijalne zmogljivosti, tako da še vedno lahko pride do sankcij za evropske banke. Tako da še vedno ni jasno, ali bo do sankcij tudi pri nas prišlo. Žile je bilo obveščeno 33 uradu za preprečevanje pranja denarja, ampak z eno podrobnostjo. Na mesto zneska 680 milijonov evrov je naš urad za preprečevanje pranja denarja napisal znesek 680 tisoč evrov. Verjetno je bistvena razlika v tem. In uh, kar se tiče, da so bile obveščene obveščevalne službe, ne drži, niso bile obveščene recimo obveščevalna služba, izraelska obveščevalna služba ni bila obveščena, ameriška obveščevalna služba ni bila obveščena, tako da je bilo zelo selektivno obveščeno. Zakaj se je pa zmotilo pri znesku, torej namesto domnevnega pranja denarja 680 milijonov evrov julija 2010, ampak samo 680 tisoč evrov, je bil odgovor lost in translation na zaslišanju pred preiskovalno komisijo strani bivšega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja. Hvala. Ja, okay. ganz kurz. Ja, uh, sure. Čisto na kratko še enkrat, gospod Mekina. Ja, mene bi zanimalo, uh, oziroma zanimivo je bilo, kaj je povedal švicarski urad uh, za preprečevanje pranja denarja. Spraševali so se, kaj se je zgodilo s tem in cinično so slovencem rekli, da ni vsaka tuja transakcija pranje denarja. Nekako so se pošalili na račun Slovenije. Peter Ježek zdaj dobi vprašanje. On je soporočevalec. Hvala lepa, predsednik. Gospoda, hvala lepa za vajni predstavitvi. No, zanima me naslednje. Ali bi kaznive dejavnosti v tem obsegu lahko začeli tudi dan danes. Izvaja se nova zakonodaja, sprejeta je bila nova zakonodaja ali pa se še sprejema. Ali je torej tukaj razlika, če primeremo tisto točko v času, ko so se odkrivale tako velike nepravilnosti? Kot sam vem, se je Slovenija odločila za registr Eh, lasnikov, eh, družb. Tako da me zanima, ali se sprejemajo še kakšni dodatni ukrepi tudi na evropski ravni, tudi na mm, nacionalni ravni, da do takega primera dan danes ne bi moglo več priti. Hvala lepa. Kdo bo prvi odgovoril? Gospod Mekina. Ja, tukaj imam nekaj statističnih podatkov, mogoče mi bo to vam bo to pomagalo. Ta primer je bil res nekoliko neposrečen. No, eh, Banka iz Slovenije iz leta 2014 je eh, poročala o novih praksah v banki NLB. Kot sem prej povedal, banka, povedal, banka NLB je uvedla nov sistem, eh, robotiziran sistem, ki preverja vse transakcije. Leta 2014 je ta sistem Slovenskemu uradu za preprečevanje pranja denarja razkril, 74 odstotkov vseh primerov. Tukaj ne gre, oziroma tukaj gre za avtomatično poročanje o zadevah, kjer bi lahko prišlo do pranja denarja. In potem se je na koncu izkazalo, da je pri 74 odstotkov prijavljenih primerov oziroma teh razkritih primerov dejansko šlo za pranje denarja. Tako da lahko rečemo, da ta sistem deluje. Izvolite, gospod Logar. Izjavami kolega Mekine, ko na nek način tem, na tem podijumu govori kot PR predstavnik Nove Ljubljanske banke drži, da je bila Nova Ljubljanska banka do nedavnega solastnica družbe, ki je lastnica tednika mladine. Drži tudi, da so imeli skupni sedeže pri izpostavah v Novi Gorici, ampak kljub temu novinarsko delo verjetno ni branjene slabe bančne prakse v eni od državnih bank. Ne morem se strinjati z izjavo, da je šlo za unfortunate case. Šlo je za utemeljen sum eh, prane denarja za kriminalno dejanje, ki ga je treba podrobno preiskati in nenavadno je, da politika preiskuje to, kar bi drugače morali mediji preiskati. Razlika med nekoč in danes, da eh, taki primeri se verjetno ne morejo več v tem obsegu eh, dogajati prvič zato, ker je bila spremenjena zakonodaja na področju zakona o bančništvu, spremenjena zakonodaja na področju Urada za preprečevanje pranja denarja in tudi bistveno izboljšan nadzor v bankah kot sem dejal, Nova Ljubljanska banka do leta 2012 ni imela vzpostavljenega nadzora nad eh, preprečevanjem pranja denarja, žal pa na to ni upozorila Banka Slovenije, zato tudi Banka Slovenije nosi svoj del odgovornosti. Eh, če ste na prvem slajdu, ko je kolega Mekina ga predstavil, upazil, so bila vsa večja pranja denarja pred letom 2007, ker so se banke potem začele ustrezno vzpostavljati. In to morda potem razlog, zakaj je nekdo, ki je imel očitno zle namene ali pa je razmišljal o tem, se preselil v neko banko, ki tega sistema ni imela vzpostavljenega. Žal je to največja državna banka in žal je ta banka bila v Sloveniji. Hvala. Ja, eh, ich darf eine generelle Anmerkung machen. Dovolite mi še splošno pripombo. Gre za različna mnenja, ampak treba stvari ščistiti. Gospod Mekina, izvolite. Želel sem dodati naslednje. Glede obtožb, ki se nanašajo na naše novinarsko delo, sem poslal dopis. Včeraj ste ga lahko prijeli. Navajal sem poročilo Banke Slovenije, ne pa Banke NLB. Potem pa še ena stvar, tukaj ne zagovarjamo Banke NLB. Naše stališče je le, da to ni najbolj uh, pomemben primer offshore praks v Sloveniji. Slovenija sicer ima težave na tem področju, ampak ta zadeva ni najpomembnejša. Hvala lepa. Zdaj pa pridemo še do govornikov iz posameznih političnih skupin. Prva je gospa Romana Tomc za ELS. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo in dovolite mi, da to zgodbo postavim tudi v nekoliko širši kontekst, ker bo tudi tako bolj razumljiva našim kolegom. Banka, o kateri govorimo, Nova Ljubljanska banka, je največja slovenska banka in je še vedno v državni lasti. Z davkoplačevalskim denarjem je bila večkrat, ne samo enkrat, večkrat dokapitalizirana in zadnja sanacija je bila izvedena ob soglasju Evropske komisije in pod pogojem, da se ta banka proda oziroma da se država umakne iz lasništva. In ko prihajajo na dan vedno nove afere, kot je recimo ta s pranjem denarja ali pa že prej s podeljevanjem tajkunskih kreditov, postane jasno, zakaj se vlada prodaji izogiba. Vendar se bojim, da niti predsednik vlade, niti ministrica za finance o tem ne odločata. Odločajo tisti, ki so te poslo v poslovanje te banke globoko upleteni že desetletja. In ta banka jim predstavlja neizčrpen vir denarja in s tem tudi politične moči. Ti so tudi poskrbeli, da so se kriminalni posli dogajali skrbno skriti pred očmi javnosti. Vendar je danes prišlo na dan že toliko informacij, da pravzaprav te zgodbe ni mogoče več zaustaviti. Dokumenti namreč obstajajo. Na preizkusu je torej slovenska pravna država in njene institucije, ki so bile doslej, kot ste sami tudi lahko videli, povsem neučinkovite in zdi se, da so bile ugrabljene, tako kot je bila ugrabljena tudi Nova Ljubljanska banka. Račun za to pa seveda je bil izstavljen ljudem, otrokom, študentom, upokojencem. In zahvaljujoč ugotovitvam preiskovalne komisije ki jo vodi dr anže logar vemo danes vemo za imena in priimke odgovornih zato jih moramo poklicati na odgovornost mnogi med njimi so namreč na visokih in odgovornih položajih v državnih institucijah drugi imajo zagotovljene dobre posle doma in v tujini ljudje pa se na drugi strani sprašujejo zakaj imajo nizke plače nizke pokojnine in zakaj morajo v zdravstvu čakati na to da pridajo na operacijo dve leti. eden od odgovorov se skriva tudi v novi ljubljanski banki in rešitev tega problema je ključna tudi za prihodnost slovenije. zato dragi anže kolega iz eh, slovenskega parlamenta hvala ker si opravil to pomembno delo namesto institucij ki bi to morale in hvala za predstavitev in vas sprašujem tukaj samo kratko vprašanje nam lahko mogoče predstavite tudi čisto kakšen konkreten primer za gospoda mekino pa naslednje vprašanje oziroma najprej ugotovitev gospod mekina zanimivo je da prihajate iz medija katerega lastništvo je povezano s poslovanjem v davčnih oazah In ali verjamete ugotovitvam preiskovalne komisije? Ali boste trdili, da morda te ugotovitve niso pravilne? In ali ste kot preiskovalni novinar vedeli za to zadevo in kaj ste naredili? In ob tem, kar ste pa povedali, me pa zelo močno skrbi, ker okay. oprana milijarda dolarjev iranskega dera, denarja, je ena izmed največjih oziroma največja afera. In če ste rekli, da to ni, jaz se bojim, katera pa potem. Ok, vielen dank. Hvala lepa. Et, <clears throat> etwas zu lange, bitte. Eh, hvala lepa, nekoliko dolgo je bilo tole. Primera sem vključil v PowerPoint prezentacijo, ampak glede na to, da ne bi prehajal, jo imate tako ali tako priloženo v dokumentu. Morda samo opis tega, Šef, do, ja. samo opis tega dogajanja. Um, neko veleposlaništvo v eni evropski prestolnici, uslužbenc veleposlaništva z bančno kartico veleposlaništva opravi preko 500 dvigov uh, tega denarja in prenakaže sredstva na račun svoje žene. Dvigi po 990 evrov, zakaj? Ker ima banka vzpostavljene notranje kontrole, da se ne vzpostavijo alarmi pri dvigih do 1000 evrov. Ko pridemo tako preko zneska 500 tisoč evrov, se to naloži, ta znesek naloži na račun e, njegove žene, njegova žena pa potem ta znesek v treh tranšah prenese na, držu, na družbo Faroh pri Novi Ljubljanski banki. Od tu pa naprej za druge prejemnike, za plačilo hiše, življenjskih stroškov, zamrznjenih piščancov, fitness opreme za Ano, Karenino, Supermana in tako naprej. En primer. Potem teče kazenski postopek zaradi sume zlorabe položaja, eh, pranja denarja in tako naprej v eni od evropskih držav. Drug primer v neki drugi državi, ko nakazuje sredstva 22-letnemu ehm, iranskemu državljanu, po treh nakazilih tuja banka opozori svoj urad za prečevanje pranja denarja in potem zapre račun oziroma prenakazila, človek odide na drugo banko, na tretjo banko, četrto banko, na ta način v enem letu dvigne preko milijon evrov v gotovini. Ta denar ob prostih mejah lahko preteka sem in tja, kamorkoli želite. Žel... Kar je pa v bistvu strašljivo pri tem pa je, da tiste banke, pri katerih je imel račun v drugi državi, že po treh, štirih transakcijah obvestijo Urad za preprečevanje pranja denarja za resumljivih transakcij, Nova Ljubljanska banka pa tudi po 20 tisoč takšnih transakcijah ne napravi nič. Zato so sumi utemeljeni bolj, kot si morda danes kakšen novinar kakšnega tednika predstavlja. Hvala. Ok, fin dank, Luga, da se. Dobro, hvala lepa, gospod Logar. Razumeli smo, kje je težava. Gospod Mekina, tudi za vas je bilo postavljeno vprašanje. No, kot vsi verjetno ugotavljate, se ne maramo. Naj pojasnim stvari doma se ne raziskuje samo bank, temveč tudi naš medij, recimo. Mislim, da to pomeni pritisk. Skušajo namreč preiskovati tudi nas. O tem bomo verjetno obvestili tudi Mednarodno združenje novinarjev. Hvala lepa. Bitte. Hvala, predsednik. Mislim, da na to pa moram odgovoriti. Jaz in moja komisija ne preizkuje nikakor nobenega medija, ukvarja se z bančnim kriminalom. Tudi moj osebni odnos, gospoda Mekino, prvič vidim, tako da nimam nobenega posebnega odnosa. Ko pa naletim na kakšno nepravilnost, pa seveda kot preiskovalna komisija to zadevo raziščem in mislim, da milijarda evrov domnevno pravnega denarja je dober razlog, da se preiskovalna komisija s tem ukvarja. Hvala. Okay, eh. Dobro. Hvala lepa. No, za nas je sklep parlamenta nek fakt, dejstvo. Opravili ste tudi druge raziskave in eh, tudi to preučujemo. Sledi Ana Gomeš iz socialnih demokratov. Not, uh, Gospod Mekina, rekli ste, da zadeva uh, eh, Farok ni bila najbolj pomembna zadeva povezana s pranjem denarja. Kaj pa je najbolj pomembna zadeva? Veliko družb uh, želi odpreti podjetje v Sloveniji ali je uh, tako, da je Slovenija privlačna za nje. No, vprašali ste, kaj je za nas najpomembnejši offshore problem za Slovenijo. Torej, ali gre za primer Farok ali pa gre za kakšno drugo zadevo. Pred več leti je Slovenija bila, tako kot mnoge druge države, v težavnem gospodarskem položaju. Bila je prisiljena privatizirati nekaj svoje infrastrukture in pa družb zubrno bilo, da so se eh, zakoni eh, spremenjali tako, da je bilo ta podjetja možno prodajati tudi offshore družbam. Država je do takrat lahko prodajala le lasnikom, ki so bili čisti, ko pa je prišlo do tega pritiska privatizacije, je država lahko prodajala recimo infrastrukturne družbe tudi družbam iz davčnih oas. Zadoščalo je že, da so kupci predložili pisno izjavo, da so lastniki. Kako eh, je to pojasnjevala naša država, rekli so, da na ta način lahko dobimo več denarja, torej naše družbe je bilo mogoče prodajati za več denarja, zato smo prodali družbam iz davčnih oas. In mislim, da je to ena od težav. To je pa povezano tudi z našimi stresnimi testi, z našo slabo banko. Svetovalne organizacije, ki so prišle v Slovenijo, so dejansko tudi prišle iz davčnih oaz in pomagale potem pri izvajanju stresnih testov in vzpostavljanju slabe banke. Torej, offshore sistem. Uh, ni povezan eh, samo eh, s to eh, banko NLB, temveč je bistvo težav celotnega sistema. Gospod Logar. To največja afera, kar se tiče sumljivega upravljanja oziroma sumo prepričevanja oziroma pranja denarja in financiranja terorizma. Da je temu tako, priča tudi to, da je bil tedani državni vrh, predsednik države, predsednik vlade, minister za zunanje zadeve, minister za notranje zadeve, ministrica za notranje zadeve in eh, minister za finance obveščen s posebnim obveščevalnim poročilom eh, Sove, torej obveščevalne službe, v katerem so navedli vsa dejstva, ki bi morale vsakmu, ki vodi državo, ne, um, narediti um, vsaj to, da skliče sestanek za nacionalno varnost. Torej, štiri člani vlade so bili obveščeni, še predsednik republike, nič se ni zgodilo. Še sestanka na to temo, kljub temu, da je bilo kar dober del vlade o tem obveščen, ni bil sklican. Eh, v tem eh, obvestilu preiskovalni komisiji smo ga videli, smo ga tudi prebrali, so tiste ključne zadeve, ki kaže na razsežnost eh, to vrstne afere, vendar, kot smo ugotovili, žal se potem iz tega ni nič zgodilo. Zdaj, preiskovalna komisija je nek korektiv ali pa neka izjemna praksa, ki kaže na to, da so sistemski nadzori v Republiki Sloveniji vsaj v tistem obdobju odpovedali in če je kaj koristil te preiskave, poleg ponovne odprtja tega primera, je upam tudi to, da so vzpostavljeni ali pa da je zdaj ugotovljeno, da so zdaj postavljeni ti nadzori tako, da do to, tako velikih malverzacij z področja plačilnega prometa pač ne more več prihajati. Hvala. A short remark, please. Kratka pripomba, izvolite, gospod Mekina. Dejstvo bom predstavil. Gospod Logar je rekel, da so vsi pomembni politiki zadevo takrat poznali. Že prej sem skušal pojasniti, da je bilo za odgovorno gospo v NLB težko razumeti vse razsežnosti. Če bi vsi politiki vedeli za to vprašanje. Pa bi lahko imenoval še nekaj več uh, politikov. Generalni eh, tožilec je bil takrat iz zadevne stranke gospoda Logarja. Vodja tajne službe je prihajal iz njihove stranke. Odgovorni iz banke za to vrstne transakcije je bil imenovan strani vlade. Uh, ki jo je vodila SDS. No, leta 2012 je Francija eh, preiskovala zadevo in takrat je bilo poslano pismo ministru, slovenskemu ministru, ki je bil ravno tako del takratne vladajoče vlade hat welche Versäumnisse, können wir hier nicht aufklären. Äh, das ist auch Vprašanja, kdo česa ni naredil, tu ne moremo uh, razčistiti. Mi moramo ugotoviti, kakšna so dejstva. Očitno je več äh, udeleženih, kot trdi ta obe strani in verjetno je tudi tako, da je tu šlo za sistemsko napako. Nas zanima, kako boste to preprečili v prihodnje. No, Gospod Logar, na kratko. Uh, um, bilo je več obtožb in zaradi tega moram odgovoriti. Ni bilo obveščeno. Državni tožilski ni obveščen, ne more ukrepati. Ne drži, da je državni tožilec iz naše stranke, državni tožilec je neodvisen. Naslednja, da je bil direktor obveščevalne službe, smo ga mi postavili. Ne drži. Na dan, ko je bila odprta, odprta sumljiva transakcija pri uradu za prečevanje pranja denarja, je vlada Eh, gospoda Pahorja zamenjala direktorja urada za preprečevanje, eh, direktorja urada obveščevalne službe. Gut. Eh, als nächster, uh... Dobro. Uh, Moli Scott Kato za zelene je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, zelo kratka bom. Iz informacij, ki ste jih predstavili in drugih informacij, s katerimi razpolaga odbor, je NLB očitno eh, premalo spoštoval svoje obveznosti in ni eh, ugotavljal, odkot pač prihaja denar. Eh, ali se strinjate s tem, kako je z postopkom vesnega preverjanja? Ali so preverjali, kakšno je premožno stanje gospoda Faroka? Eh, potem pa povezave z Združenim kraljestvom. Eh, ugotovila sem, da je tudi londonski City odigral pomembno vlogo pri pranju denarja. Ali obstaja tudi tukaj kakšna povezava eh, z britanskimi bankami, ki so na vašem seznamu? Ali, so, ali je denar pristal tudi v nepremičninah v Londonu, na ruskih bankah? Kam je šel denar? Vprašanje je bilo zastavljeno gospodu Mekini. E, tu je bil odmev, zato nisem dobro slišal. Da, denar je šel v e, večje banke po Evropi. Poskušali smo razumeti, kaj se dogaja. Najbolj logična razlaga je naslednja ker so velike evropske banke bile pod sankcijami uh, eh, ZDA in ker so ZDA spremenile zakonodajo v letu 2008 in ker so tudi zunaj ZDA uh, eh, nalagale kazni, so mnogi Iranci šli v uh, manjše banke in so delali transakcije iz manjših bank v večje banke. Uh, še ena izjava. Eh, to, eh, kar tukaj pravim, je to, tu gre za splošni vzorec. Eh, jaz ne pravim, da so bile te transakcije čiste. Ta človek je očitno delal za mnoge ljudi v ozadju, za mnoge, mnoga podjetja. Mi vemo, da Francija preizkuje primer v zvezi z goljofijo. In to je tudi omenil gospod eh, Logar. Če pa želite razumeti splošni vzorec, moramo vedeti, da gre tu za pravzaprav za meddržavno zadevo, gre za različen pristop eh, do Irana. Še eno vprašanje, gospa kolegica, prosim. Gospod Logar. Okay, please. Prosim. Hvala, predsednik. Zdaj, eh, največ sredstev je bilo nakazano v, v Nemčijo. Eh, drugače izstopajo še Italija, tudi v Veliko Britanijo so bile nakazana sredstva, eh, Francija recimo. Eh, zanimivo je, da so posamezniki, ki so prejeli denar, recimo kasneje bili izgnani iz tiste države zaradi kršitev oziroma eh, drugih razlogov, varnostnih razlogov in tako naprej. Eh, ko je zaradi tujih pritiskov um, Nova Ljubljanska banka bila prisiljena zapreti ta račun, je potem Irač Farovzadeh prenesel svoje poslovanje preko ene od ruskih bank. Se je pač preselil bolj na, bolj na sever. Je po zadnjem času, torej v zaključku dela poslovanja, vedno več zavrnitev bilo, tako da so banke zavračale vsa nakazila oziroma večino nakazil, ki so jih prijele iz eh, računa družbe Faroh pri Novi Ljubljanski banki in je bilo tudi iz tega vidika verjetno že kar predvsej težko poslovati. Okay. Additional question? Well, I think maybe sure. my first question somehow got... Eh, moje prvo vprašanje je bilo morda zgubljeno. Kako je z vesnim preverjanjem in spoštovanjem zahtev glede eh, preprečevanja pranja denarja? Tu je očitno šlo za kršitev. Kdo bo prevzel odgovornost? No, to je morda tehnično vprašanje. Težko je. Interpretacija v Evropi je bila tedaj naslednja. Evropa ni naložila sankcij Iranu in transakcije med dvema evropskima bankama sta glede Irana bili zakonite. E, torej, Iran je kupil nekaj ure v Evropi in to je v redu, ker pač Evropa ni imela sankcij za Iran, eh, ZDA pa so imele sankcije. Potem pa so ZDA spremenile eh, interpretacijo svoje zakonodaje in so rekle, če tudi eh, Iran dela transakcije med Berlinom in Parizom v dolarjih, gre za kršitev ameriške zakonodaje. Poskušam reči naslednje ta zadeva je bila zelo uh, uh, komplicirana. To ste videli tudi na podlagi eh, izrečenih sankcij. Mnogi odvetniki, pravniki, mnoge države so razmišljale o tem, kaj je pranje denarja, kaj tukaj ni pranje denarja in podobno. Hvala lepa. Še trije govorniki so na seznamu. Najprej David Coburn. Uh, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem, kaj naj si mislim. To se mi zdi velika uh, zmeda. Ne vem, kaj hočete povedati. Očitno ne marate ameriške politike. Očitno je to tudi problem med policijo in sodstvom v Sloveniji. Zakaj niso ukrepali, zakaj tega ni uredila Slovenija sama. To bi bilo treba prepustiti slovenski vladi, da preizkuje to. To nima nobenega upravka za EU. E, tu gre za pristojnosti nacionalne države in ne EU. E, Evropski uniji ni treba tiskati e, nos v posle drugih ljudi. Ne sme EU posegati v vse zato da bi upravičila veliko birokracijo in plače ljudi v tej stavbi. Eh, treba se je upreti eh, vmešavanju uh, e EU. Banke morajo biti uh, samostojne, ne v državnih rokah. Uh, gospa Scott Keto nije več tukaj. Uh, je spet brcnila londonski City. Eh, Londonski City je ena najpomembnejših eh, stvari, ki jih imamo, je pod napadom EU zaradi tega, ker EU eh, e želi več denarja od britanskih pavko plačevalcev v okviru Brexita. Kot britanski predstavnik se mi zdi to neokusno. Vendar res ne razumem, zakaj gre. Zdi se mi, da gre za izgubo našega časa in denarja davkoplačevalcev. Hvala lepa, David. David je sedaj zagovarjal, da bi imeli evrski kliring v evroobmočju in ne v londonskem CT-ju. Kdo želi odgovoriti na to? Gospod Logar, prosim. Hvala, predsednik. Eh, jaz bi rad upozoril, da se v primeru um, preprečevanja pranja denarja vedno preiskuje dve zadevi. Eno je preprečevanje pranja denarja, sum pranja denarja in financiranje terorizma. Prej sem pokazal nek primer, ki ga imate tudi v prezentaciji, kako lahko iz teh, teh milijard na preko 2000 računov posameznikov lahko v teh dveh letih steklo eh, preko 100 milijonov evrov denarja iz bank, ki je potem lahko zaradi prostih mej končal kjerkoli. Jaz bi rad na nekaj dodatnega še upozoril. Zdaj, eh, o tem govorimo tu zato, ker ste ste nas povabili in sem hvaležen, da ste povabili, da lahko predstavimo ta primer. Ampak, če bi institucije v Sloveniji to zadevo ustrezno obravnavale, verjamem, da verjetno do tega ne bi prišlo, ker bi to zadevo že predčasno rešili. Tako imamo pa neko zanimivo situacijo, kjer je recimo član protikorupcijske komisije, ki je bil seznanjen s to zadevo, potem preden je zadevo preiskal do konca, dobil službo ravno na Novi Ljubljanski banki, in sicer na službi za skladnost in se danes primarno ukvarja s tem, da ugotovi, kako je ta informacija o domnevnem pranju denarja v Novi Ljubljanski banki prišla v javnost. Um, zdaj, tedani predsednik vlade, ki je bil prav tako o tem obveščen s posebnim obveščevalnim sporočilom, je danes predsednik republike. Zunanji minister Žbogar, ki je bil obveščen prav tako s posebnim obveščevalnim sporočilom Sove, je danes posebni predstavnik Evropske unije na Kosovu. In tedajni predsednik protikorupcijske komisije, ki je pripravil poročilo o stanju v bančnem sistemu in je bil preko tako imenovanega whistleblowerja seznanjen s to zadevo, pa v kasnejšem poročilu o tej zadevi ni bila omenjena niti besedica, pa je danes pravosodni minister in kandidat vlade Republike Slovenije za komisarja za človekove pravice pri svetu Evrope. Um, Naštel sem saj nekaj funkcij, ki se dotikajo Evropske unije, eh, povedal sem obseg teh sredstev in možnosti, kako je ta denar prišel v plačilni sistem oziroma finančni sistem Evropske unije. Um, orisal sem tudi, kako je lahko saj del teh sredstev sumljivega izbora in mislim, glede na to, da je Evropska unija, pa tudi svet globalna vas, to še kako tiče tudi Evropske unije. Hvala predsednik. Short remark? Ja. Kratka opomba, prosim. prosim. Seveda je policija preiskovala ta problem, to sem tudi prej povedal. V skladu z našimi viri so bili vse čas v stiku z eh, mednarodno skupnostjo, z organi za preprečevanje prava, pranja denarja. Eh, vendar sami niso mogli razrešiti bližnjevzhodnega problema. Eh, hvala lepa. Še dve prijavi k besedi. No, eh, to se je lahko zgodilo v Evropi in ne v Londonu, zato tudi London odhaja. Nočemo, da bi se eh, birokrati iz Bruslja umešavali in uničevali posle. Hvala lepa. No, to je druga točka na dnevnem redu, ni na današnjem dnevnem redu. Eh, sedaj za ELS, eh, e, e Brian, in potem pa Milan Zver kot zadnji. Imamo še pet minut. Eh, tri kratka vprašanja imam. Podpredsednica Gomez je že zastavila vprašanje gospodu Mekini. Povedal je prej, da obstajajo drugi primeri, ki so bolj resni od tega primera. Torej gre za prodajo sredstev eh, infrastrukture offshore podjetjem ali bi lahko morda povedali še dodatne eh, primere resnih eh, primerov. Potem pa vprašanje komisije gospoda Logarja ali so vršili pritisk na vašo uh, parlamentarno komisijo, ko ste opravljali preiskovalno eh, delo. Odkot je prihajal ta pritisk, če je prihajal? Z katerih delov slovenske države? Potem eh, francoski organi so preiskovali goljufijo. Eh, tu je šlo za veliko računov v številnih bankah. Ali je to edini primer, kjer so eh, francoski organi uh, ukrepali v smislu pranja denarja? Uh, sedaj kratek odgovor, gospod Mekina, najprej vi. Uh, v zadnjem valu privatizacije v, Evro, v Sloveniji je pri vsaki prodaj skoraj da, šlo za prodajo skladom, ki so namešeni offshore. Eh, eh, tudi pri NKBM eh, to velja, to so prodali Luksemburgu in ne ve se, kdo je lasnik tega sklada. že nekaj let je država eh, zadovoljna, če nekdo podpiše izjavo, da je lasnik. Tega ne moremo preverjati. Ni potrebno preverjanje v registrih. Na hitro. Eh, vi sami ste uporabili argument, da eh, obstajajo bolj resni primeri. Navedite tri primere. Lestvico, katero povejte mi po lestvici, eh, kateri primeri so bolj resni od tega. No, sem vam povedal. Druga največja banka, potem pa premoženje DZS, ki spada med največja podjetja v Sloveniji. to uh, podjetje je bilo prodano Luksemburgu uh, oziroma nekemu podjetju, pri kateremu ne vemo, uh, kdo je lasnik. Uh, govorimo samo o pranju denarja. Ne, tu gre za izogib plačevanja davkov. Torej, v skladu z evropsko zakonodajo, tu ne gre za izogibanje davkom, če gre za Luksemburg. Milan Zver, prosim. Hvala lepa za besedo, gospod <clears throat> Langen, predsednik. Eh, najprej bi se rad eh, izrazil priznanje eh, dr. Logarju za njegovo delo in pa za odlične jasne odgovore, ki jih je podal danes. Pa vendarle bi ga vprašal, Evropa premore od leta 2014 en mehanizem, ki se mu reče zaščita pravne države oziroma vladavine prava v državah članicah, kjer lahko oceni, priporoča ali celo ukrepa, kadar države članice niso sposobne same zagotoviti vladavine prava. Ali menite, bi tudi v tem primeru eh, Slovenija danes sposobna razčistiti to zadevo, to afero ali ne? Ali bi bila potrebna intervencija EU? Ja, hvala. Zdaj, samo za, da se za trenutek še vrnem k prejšnjemu vprašanju. Um, če sem imel kakšne pritiske, kakšne posledice, pač lahko rečem, da v teku preiskave so mi, sicer sem diplomat, so mi vzeli diplomatski status. Da je to pritisk ali ni, to lahko pač sami ocente. Um, vem, da so tudi moji družini oziroma mojim staršem grozili nekako tako, kdo je rodil tega izmečka. Um, ampak, kar se ostalega tiče, pa lahko rečem samo, da se preiskovalna komisija občasno srečuje z na nek način medijskim mrkom oziroma neporočanjem o zadevi, recimo, ko sem jaz zadevo Faroh na seji državnega zbora dva dni to poročilo, ki je dobilo, brez, ki je bilo potrjeno brez glasu proti, um, pač v, um, na nacionalni televiziji ni bilo niti vestičke o tej temi. Kar se tiče pa vladavine prava, pa je preiskovalna komisija ugotovila številne nepravilnosti v tem pogledu. Um, jaz si ne bi upal trditi, a je zdaj Slovenija usposobljena z vsemi inštitucijami to vrstno kaznivo dejanje ustrezno preiskati, bom ostal pri upanju, da je. Eh, neki pozitivni kazalci so, predvsem to, če bodo vse institucije ponovno odprle primere in podrobno raziskale. Bo pa verjetno treba kdaj eh, koga, ki je sodeloval že pri preiskavi leta 2010 in ni nič ugotovil, verjetno zamenjati in uh, poiskati sveže moči, ki bodo to lahko preiskovali, še posebej tiste, ki niso bile vključene v te dane preiskovanje. In ne drži, da so podrobno preiskali te primere. Mi smo po neki lastni inicijativi malce preverjali tudi tiste slovenska podjetja, ki so prejela sredstva strani Faroha in so nam povedali, da jih policija pri preiskavi v letu 2011 ni kontaktirala, pa bi bilo verjetno najlažje kontaktirati prav slovenska podjetja. Äh, Habe hab ich das richtig verstanden, Ihr, Ihr Diplomat? Ali sem pravilno äh, razumel, odzeli so vam status diplomata ali pa ta status samo miruje, ker ste äh, poslanec v državnem zboru. Tako je pri nas v Nemčiji, kajti pri nas ta status miruje. Ali so vam odzeli status diplomata? So, sočasno je to sovpadalo z. z trenutkom, ko smo začeli zaslišati priče pred preiskovalni komisiji z nekim imaginarnim razlogom, čež da je moja izobrazba višja, kot se zahteva za to mesto, pač težko jaz razumem. Zadevo sem predal na sodišče in eh, v enem od sporov, dva spora sta sprevžena, sem uspel, drugega še čakam, da se razvije. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Mekina. Zum Schluss, Sie möchten noch eine Schlussbemerkung machen, auch auf die Frage. Hvala lepa, gospod Mekina. Prosim, da tudi vi odgovorite eh, na to vprašanje. Potem se zahvaljujem. Nismo razčistili vsega, smo pa razumeli, da obstajajo mehanizmi, eh, ki so ravno, ka, ravno spodbujali pranje denarja. Uh, ali so francoski eh, organi ali pa preiskave eh, v, Evropskem, v slovenskem parlamentu privedle do eh, razšišenja tega, nismo mogli ugotoviti. Eh, torej, To vprašanje si zasluži našo pozornost, tudi eh, pozornost moramo posvečati podatkom ameriških eh, organov. Eh, hvala vsem kolegom in kolegicam in za, pri teh vprašanjih morajo seveda vsi prevzeti odgovornost, tudi v Sloveniji na vsa vprašanja seveda mi ne moremo odgovoriti ne v Luksemburgu, ne Malti, ne na kanalskih otokih. Države članice morajo same eh, tu eh, skleniti, kaj je treba eh, ukrepati. Eh, tu bi sedaj eh, zaključili to razpravo, imamo štiri minutni premor, predavatelji za naslednji krok so že tukaj, torej po kratkem premoru bomo nadaljevali. Hvala lepa še enkrat.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 Gre za azerbajdžansko pralnico. Pozdravil bi govorniki kot prvi Karl Dolo, ki je direktor Transparency International, bruselskega biroja in še tri je novinari iz danskega časopisa Bellingske. Eva Jung, Mihael Lund in Simon Benson. Lepo, da ste z nami. Zdaj ste že videli, kako stvari potekajo. Imamo eh, dva bloka za predstavitve. Najprej trio novinarjev. Ne vem, kdo bo prevzel besedo v vašem imenu, gospod Lund. Vi boste začeli, potem pa gospod Dolan. Gospod Lund, beseda je vaša. Mikrofon.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 No, pa nisem tukaj, se upravičujem. Z kolegi bi vam predstavil nekaj ključnih ugotovitev v povezavi z azerbajdžansko pralnico. Zgodbe so bile predstavljene septembra, 50 medijev je sodelovalo pri tem tudi v projektu poročanja o korupcijskih primerjih. Berlinske je dobil dostop eh, do eh, tisoče transakcij med. Eh, bankami, danskimi in estonskimi bankami v letu 2014. Denske bank je največja banka na danskem z eh, podružnicami povsod v Skandinaviji in ugotovili smo, da Estonija je imela velike težave, da bi eh, upoštevala zakonodajo. Prišlo je do kršitve veliko pravil, ki naj bi priprečevali kriminalne aktivnosti bank, kar zaradi česar je ta primer drugačen kot eh, drugi, je raven podrobnosti. Običajno, ko se zlorabljajo bančni sistemi, se podjetja skrivajo za offshore identitetami, ampak eh, tokrat ni bilo tako. Iz transakcij smo lahko videli posameznega plačnika in prijemnika, kar nam je podalo v pogled v tajni svet eh, pranja denarja in eh, nezakonitih transakcij. Ugotovili smo, da so se na milijoni uh, transferirali na bančne račune in zakupovali luksuzni artikli, pod, uh, kupovali so se tudi evropski politiki. Tudi bom nekaj povedal o imenih, ampak najprej sam sistem. V, v, posebni, v takšnih primerih uh, je eh, mastermind uporabljal eh, različna podjetja z naslovi tudi v Azerbajdžamo. Potrebujemo samo nekaj podatkov o imetniku, da se registrira takšno eh, podjetje države imajo različne oblike takšnih družb. Pri nas je to komaditna družba, ki predstavlja velik problem. Na Danskem eh, ni bilo nobeno presenečenje, da nismo mogli najti eh, imetnikov za imeni, kar ni bilo na voljo v javnih registrih. Eh, te, to je neke dokumentacije, do katerih smo imeli dostop. Podjetja so nadzira druga podjetja, registrirana na deviških otokih ali kje drugje. Če so bile osebe že omenjene v registrih eh, podjetij, naprimer direktorji, so bili samo navidezni direktorji, ki niso vedeli nič o poslovanju podjetja podjetja niso bila popolnoma neznana. E, omenjen, eno je bilo omenjeno v kriminalnem primeru v Italiji, kjer je prišlo do obsodbe zaradi pranja denarja z, iz Azerbajdžana, režima, ki so ga podpirali, ko je bila e, uh, dotična oseba članica Sveta Evrope. Tukaj imamo obtožbo v Italiji na osnovi te obsodbe. Smo gotovili, da je bila odgovorna za transakcije, da je bilo odgovorno za transakcije podjetje, ki smo ga odkrili tudi mi in sicer za transakcije v višini 2,5 eh, milijona. In potem smo naš registr za imeni in podatki teh štirih eh, podjetij. Te eh, štiri družbe so bile nadzorovane strani režima v Azerbajdžanu, kar je bilo še bolj zanimivo in zato smo pregledali 16 tisoč transakcij in pogledali plačnike in eh, prejemnike eh, tega denarja. Eh, Simon pa bo predstavil nekaj najbolj zanimivih plačnikov. Ta sredstva, ki so šla na Denske bank, smo morali najti. Slamnata podjetja so nam otežila naše delo, zgodaj pa smo gotovili, da smo imeli veliko povezave z Azerbajdžano. Analizirali smo eh, transakcije v te štiri, na ta štiri podjetja preko OCCAP-ja in ugotovili, da je eh, veliko denarja prišlo direktno iz eh, Azerbajdžana, iz Ministrstva za obrambo in infrastrukturo za uh, civilno zaščito oziroma za nujne primere. Zelo pomembno ministrstvo posebej na. Uh, Eh, zaščitna služba, ki je bila tudi zelo pomembna. Denar se je transferiral tudi iz velikih eh, podjetij v lasti države ali pomembnih azerbajdžancev z tesnimi povezavami z državno elito. Transakcije kažejo 1,4 milijarde <clears throat> dolarjev z Baxi MMC podjetje ki je eh, podobno telekom podjetju, ki pa je navidezno, v resnici navidezno podjetje. OCCP nam je pokazal, da je eh, podjetje ustanovil eh, sin nekdanjega ministra iz Azerbajdžana. Imeli smo prava podjetja, nekateri so imeli velike pogodbe z vlado Azerbajdžana, veliko Eh, transakcije prišlo tudi iz največje azerbajdžanske banke, ki jo nadzoruje vlada. Več kot 29 eh, milijonov evrov je, eh, dolarjev je bilo poslano preko izvoznega podjetja, podjetja, ki je bilo neposredno povezano z Azerbajdžanom. Strokovnjaki so ugotovili, da je to neposredna povezava z vlado v Azerbajdžanu. Pisali smo o azerbajdžanski vladi, vendar so zanikali vse informacije eh, in jih eh, označili za provokativne. Kolega bo predstavil nekaj prejemnikov eh, tega denarja iz azerbajdžanskega pralnega avtomata. Mnogi evropski ljudi, ki so dobili sistematično denar preko te pralnice, V 60 tisoč eh, transakcij smo našli sistematične vzorce velikih eh, zneskov, ki so bili prenešeni v eh, več transakcijah tem politikom. Ko smo opravili preverbe teh politikov in pomembnih uslužbencev, smo gotovili, da imajo nekaj skupnega. Vsi so govorili v, na določen način o azerbajdžanskem režimu, čeprav Azerbajdžan ne velja kot eh, diktatura, so ti politiki govorili v korist eh, tega režima ali delovali v njihovo korist. Če si pogledamo te ljudi, Edward Lindner, nekdani poslanec eh, nemškega parlamenta, ki je potoval med volitvami v Azerbajdžan. OECD je kritiziral volitve iz leta 2013. Gospod Lindner pa je povedal v medijem, da so volitve izpolnili standarde, eh, ki jih izpolnjuje tudi ena najbolj demokratičnih držav, to je njegova država Nemčija. Naslednji je Mitref eh, Karin, eh, član upravnega odbora EBRD in poročen z vodjo NSK. Tukaj smo videli neposredne povezave z Azerbajdžanom. No, ženi eh, predsednika je bila podeljena eh, medalja, danes je podpredsednik eh, države. Gospod Mitre Fkalin je tudi govoril o Azerbajdžanu kot državi, ki spodbuja demokracijo in tako naprej, kar ne velja. Nihče od politikov, ki so na seznamu, ni zanikali, da so dobili denar. Zanikali so, da bi bili podkupljeni. Niso pa povedali, zakaj so bile, bile transakcije narejene preko skritih podjetij z skritimi lastniki. Veliko pomembnih azerbejdžancev po svetu je tudi prejemalo denar ljudje, ki imajo tas, no, osebno ali pa poklic, no, povezavo z vladajočo držino v Azerbajdžanu. Kot smo rekli, smo eh, preiskali 16 tisoč bančnih transakcij, gotovili smo veliko prejemnikov, ki še nismo identificirali. Tukaj je lahko še veliko zanimivih eh, ljudi, ki se skriva v dokumentih, o njih vam danes ne moremo kaj povedati. Kar zadeva možne povezave z Malto, lahko povemo, da je malteška vlada omenjala eh, primer eh, nakazil iz Azerbajdžana preko Malteške banke in Panamske banke. Sami nismo našli eh, istih imen kot v tem primeru, ampak metode in postopki pa izgledajo zelo podobno. Če si pogledamo na posledice v Evropi, nekaj jih vidite tukaj, nekateri politiki so eh, izgubili svojo funkcijo, nekod so se začele preiskave in na koncu bi vam pokazala še to fotografijo. To je hiša v Bakuju, v Azerbejdžanu, na osnovi eh, evidence. Eh, je lasnik te hiše oziroma tisti, ki živi v tej hiši, lasnik eh, dveh in pol teh podjetij z denarnim toku več kot eh, enega milijona evrov. Če bi Denska, Denske bank eh, izpolnjevala predpise in spremljala svoje stranke in bi preverila imetnika, bi ugotovila, da človek, ki živi tukaj, ne more biti nek bogataš in bi našli prave ljudi, ki se skrivajo za temi podjetji. Hvala lepa za predstavitev, z veliko primeri ste podkrepili. Ena, gospa Karin Štrenc, ki je omenjena tudi v vaših preiskavah, ne more priti, je pa spremlja aktivnosti od 3. maja 14. Eh, do junija 2015, kjer je preiskovala ta primer in eh, v okviru skupine prijateljev. Vidimo, da imamo tudi skupino prijateljev znotraj Evropskega parlamenta. Nekateri poskušajo eh, delovati v parlamentih s tem, da pridobijo parlamentarce, da zastopajo njihove in Terese. Kaj eh, bomo ugotovili proti gospe Štrenc, bomo še eh, ugotovili eh, o gospodu Lindnerju, nimamo nobene izjave, od gospe Štrenc smo dobili izjavo, od drugih pa nimamo. Hvala lepa. Zdaj pa predajem besedo gospodu Dulanu. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, thank you very much. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in hvala lepa tudi za vabilo, da vam eh, predstavim ta primer. Sem Karl Dolan, sem direktor eh, Transparency International urada v Bruslju. To je Bruselska izpostava mednarodne Transparency International. Seveda tukaj želimo opozarjati na korupcijo in njene posledice že 20 let in več z pomočjo tudi indeksa za občutenje korupcije. To je indeks, ki smo ga razvili, da bi ugotovili, kako ljudje čutijo korupcijo. Kar zadeva Azerbejdžan, je na 30. mestu od, ima 30 od 100 točk v indeksu. Vse to je dobro znano in to so tudi dokumentirali aktivisti mm, za boj proti korupciji, neodvisni novinarji v Azerbajdžanu in povsod katastrofalne posledice za azerbajdžance, še posebej izguba političnih svoboščin je nekaj popolnoma jasnega. Problem pa je širitev azerbajdžanskega fenomena. Zavedati se moram korupcije, ki se sistematično izvaža iz Azerbajdžana, kar podminira demokratične institucije v Azerbajdžanu. Eh, Evropi, kot je svet Evrope, pa tudi finančne trge in druge trge v Evropi. Lahko bi rekli, da razen eh, korupcije, da sta razen eh, nafte in plina največji izvozni artikel korupcija, kar direktno vpliva tudi na delo vašega odbora. Kako lahko evropski finančni sistem spodbuja ali omogoča Eh, pranje denarja. Najprej imamo tukaj vzpostavitev eh, navideznih slamnatih podjetij, kar smo videli tudi v prejšnji predstaviti. V primeru pravnice iz Azerbejdžana smo imeli štiri eh, podjetja z vašimi računi v Soni in ozvonljene v Veliki Britaniji. 16 tisoč transakcij je bilo preverjenih eh, in eh, so se lahko izvajale znotraj Evropske unije brez vsakršne kontrole. Nihče ni postavil nobenega vprašanja, ne ob eh, menedžerjem, ne glede samih podjetij, ne glede transakcij. Organiziran kriminal ali korumpirani uslužbenci se ne ukvarjajo z navideznimi podjetji za sedežem v Karibiku ali pa pacifiških otokih, ampak lahko uživajo v, znotraj Evropske unije. Vprašanje je, bi se lahko takšna pravnica ponovila, če bi nekdo vzpostavil enak sistem. Odgovor je popolnoma jasen. Ja, lahko bi. Vzpostavi se slamno to podjetje nekje v oaziji, naprimer v Združenem kraljestvu ali pa kje druge, naprimer nizozemske, kot smo videli v Paradise Paperih. Azerbajdžanska pralnica ni izoliran primer, kot eh, vidimo. Naši kolegi v eh, Transparency International v Združenem kraljestvu so odkrili eh, poročilo glede skrivanja na planem kjer so bile odeležene britanske firme. Tam so poročali o 52 primerih globalne korupcije z vključenimi 766 britanskimi podjetji. Veliko faktorjev je takšnih, zaradi katerih je Velika Britanija tukaj privlačna. Enostavno je ustanoviti novo. Eh, podjetje, eh, velja pa Velika Britanija tudi za legitimno državo, kar daje legitimnost eh, tudi podjetjem. Tam je najlažje ustanoviti podjetje in stroške ustanovitve so samo 12 funtov, če to primerjamo z tisoč funti, ki so potrebni za ustanovitev podjetij na deviških otokih, je to zelo malo. To pa je lahko zato tudi zato, ker je malo kontrol pri ustanavljanju takih eh, podjetij. Združen kraljestvo eh, je eh, vzpostavilo registr lasnikov, vendar pa nima nobene verifikacije registriranih podatkov. V Združenem kraljestvu so v registrski hiši povedali, da ne preizkuje to vrstnih primerov, kar je eh, Eh, problem v vseh primerjih eh, pranja denarja, s katerimi se ukvarjamo. Drugi, drugi del, ki bi se ga lotil, je finančni nadzor. Denske banke Estonija je že eh, bila evidentirala zaradi primerov pranja denarja leta 2008. Uporabljala se je v ruski pralnici, to je bil prejšnji škandal, ki je jih je odkril eh, projekt eh, OCCRP, kjer smo ugotili, da je šlo za skorumpirano pravosodje v Moldaviji in Latviji, tako da se je denar premikal brez omitev povsod. Več kot eh, ena milijarda je bila preko Denske banke prenešena v letih 2011 do 2014 z 1500 transakcijami Stones, Kadenske bank v tem primeru ni, delova, ni ukrepala. Projekt za odkrivanje organiziranega kriminala in eh, korupcije je situacijo ugotovil po eh, elektronskih sporočilih. Evropska sporočila so pokazala, da so estonski in danski finančni nadzorni organi zaskrbljeni uh, <clears throat> zaradi ruskih eh, strank eh, v podružnici v Estoniji. Nadzorni organi so se potem obrnili da banko in, jih, in eh, so bili zelo zaskrbljeni zaradi tega, ker problem ni bil rešen. Zelo redko pa se pravni sistem uporablja v takšnih primerih, kot smo videli. Zato bi eh, morali eh, odločno okrepati z sankcijami, tudi z kazanskimi sankcijami in eh, takoj zapreti takšna podjetja. V Latviji je bilo šest bank vključenih v primer, ki ga je odkril Sergej Magnitski. V Latviji smo gotovili, da gre za hodspot bančništva za pranje denarja. marca 2016 v tej banki umaknili licenco strani Evropske centralne banke zaradi resnih in eh, stalnih eh, kršitev eh, predpisov o preprečevanju pranja denarja in teroristič, financiranja terorizma. Veliko lažje je imeti v lasti banko če imamo standardni model delovanja, ki je korupcija in branje denarja. To se je odkrilo tudi v Braziliji, kjer je avstrijska banka 51 odstotkov svoje tikške podružnice prodala Odebrehtu. Vprašanje je bilo, ali je šlo za ustrezno eh, skrbnost pri preverjanju pogodbenega partnerja, ali so vedeli, kaj se je dogajalo znotraj banke, ki so se lasili v 49 odstotkih, je avstrijski nadzorni organ eh, vedel, kaj se tam dogaja, ali so uvedli preiskavo v teh eh, primerjih. Na vsa ta vprašanja še vedno nimam odgovorov. Kaj se lahko iz tega naučimo? Transparency International se je marsikaj naučila iz tega. Pokazala se je potreba, ko smo videli po večji transparentnosti pravih lastnikov v javnih registrih, kar bo treba rešiti z ustreznimi verifikacijskimi nadzornimi mehanizmi. Drugič, prav tako kaže potreba po večjih kontrolah in sankcijah, ki se uporabljajo za banke in tudi druge strokovne mestnike oziroma posrednike kot so klediške hiše. Tretjič, finančni nadzor eh, oziroma organi za finančni nadzor in eh, kazenski pregon morajo preganjati banke kot tudi fizične osebe, torej direktorje, pa tudi njihove matične družbe, če gre za podružnice. Četrtič, eh, banke ne, se ne smejo soočati samo z administrativnimi, z upravnimi postopki, civilnimi postopki, ampak tudi kazenskimi postopki. Vemo, da je tukaj prišlo do preboja na nizozemskem, kjer banka ING <clears throat> zdaj doživlja kazensko preiskavo zaradi svoje vloge, zaradi svoje zaradi svoje vloge v uzbekistanski korupcijski zadeve. Finančni nadzorni organi in uh, organi pregona morajo objaviti informacije čim prej in še Evropska komisija in Evropski parlament morajo informirati vse eh, države in centralno banko in jim podati natančne statistike tovrstnih primerov in jih objavljati tudi na letni ravni. To bi bile naše ugotovitve, z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Dolan. Hvala lepa, gospod Dolan. Hvala lepa tudi za priporočila. No, najbolj me je šokirala tista slika, ki so jo predstavili novinari. V našem poročilu je treba nujno pojasniti vprašanje lastništva. Glede panamskih dokumentov smo videli, da je bilo ogromno nekih fiktivnih naslovov direktorjev. To je res velik znak, da gre nekaj narobe. Ampak ne bom več komentiral obeh prispevkov. Besedo dajem obema soproševalcema. Najprej je pekofo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem trim novinarjem in pa Transparency International. Najprej vprašanje za novinarje. Rekli ste, da to, kar ste razkrili, trenutno predstavlja samo vrh ledene gore. Ogromno je še imen prejemnikov sredstev, ki niso ugotovljena oziroma preverjena. Ali gre tukaj za neke vrste korumpirano elito politikov, odločevalcev, ki sodeluje z azerbajdžanskim režimom in diktaturo? Ali gre tukaj za neko sliko države, ki se tepe z realnostjo. Zanima me, kakšna je pot naprej, kako razkriti ta škandal do konca. Ali imate kakšne predloge, kaj lahko storite vi, kaj lahko pa storimo mi, politiki? To je bilo prvo vprašanje. Potem pa drugo vprašanje za Transparency International. Preučili bomo priporočila, mnoga priporočila že uporabljamo za delo v odboru pana gre za nejasne strukture, eh, korporacije, eh, gre za večplastne zadeve. Torej, kakšna, eh, kakšne naj bi bile obveznosti za poročanje v zvezi z ekonomskim namenom same strukture? kajti če ni nobenega ekonomskega uh, namena neke strukture, potem se ta struktura uporablja za pranje denarja, za uh, izogibanje uh, sankcijam in tako naprej. Torej, uh, gre za posrednike, banke, odvetnike in tako naprej. O tem ste jasno spregovorili. Lahko se naložijo sankcije, da se spremeni njihovo ravnanje. kako razmišljate na to temo? Kako naj bi se v evropskih državah uh, strožje lotili uh, posrednikov? Tudi pri uh, drogah je treba te posrednike nekako uh, uničiti, da smo lahko pri svojem delu bolj uspešni. Hvala lepa. Najprej dajmo besedo novinarjem. Kdo bo odgovoril? Gospa Jung, hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, veliko prizadevanj smo vložili, dosti krat je šlo za offshore podjetja in je težko uh, nadaljevati še kam naprej. No, ampak na ta način eh, vsekako razkrivamo vse več uh, delcev sestavljanke. Pri gospe Keren Strenc smo videli denar v povezavi z Lemon Trade. Prej smo že omenili nemškega uh, politika, gospoda Lindnerja. Šlo je za kreativnost, pošiljanje denarja v različna podjetja. Gospa Strenc? Ni odgovarjala na vprašanja v zvezi s tem primerom, ampak zdi se, da je gospod Lindner eh, zelo aktiven glede pošiljanja denarja tudi v Belgijo, ko gre za uh, opazovalce v zvezi z volitvami v Azerbajdžanu. Nekdo je eh, tudi odstopil z eh, svojega položaja zaradi tega. Torej, mislim, da bomo v javnosti eh, dobili vse več tovrstnih zgodb, mi pa bomo vsekakor spremljali situacijo, skušali bomo ugotoviti več, to vam lahko obljubimo. Hvala lepa. Izvolite, gospod Dolan. Um, Hvala lepa za postavljena vprašanja. Najprej prvo vprašanje. Ali naj bi bilo obvezno, da se v, v, da umestniki banke, odvetniki poročajo o gospodarskem namenu nejasnih struktur, v okviru katerih delujejo? No, v nekem smislu je to že zdaj obvezno, če stranka pride k vam pa pravi, da želi vzpostaviti neko baročno eh, strukturo kliringa. Eh, uh, to je takoj rdeča zastavica in to ni mogoče. Posrednik v takem primeru mora narediti dvoje. Resno mora preučiti samo strukturo in če ne služi gospodarskemu namenu, verjetno gre za pranje denarja. Zato je treba posel odkloniti. No, če ima posrednik pomisleke, lahko poroča o sumljivih transakcijah. Take operacije že obstajajo v okviru nacionalnega in evropskega prava. Vprašanje pa je, kako se to izvršuje. Imamo omejene statistične podatke, nimamo celovite slike za Evropsko unijo, zelo malo poročil pride iz samega sektorja. V Nemčiji v enem letu smo imeli tri eh, poročila o sumljivih transakcijah. To je bilo vse v Nemčiji za eno leto. Zakaj ti posredniki ne poročajo o sumljivih transakcijah? Mogoče niso dovolj zaveščeni, mogoče gre za vprašanje pravnega sistema, ne vemo, kje so ovire. Ampak to je bistveno vprašanje. Mogoče gre tudi za vprašanje spodbud, prej ste spraševali o sankcijah. No, mogoče ne gre za samo stopnjo sankcij, ki je pomembna. Mnoge eh, države predvidevajo sankcije za kazniva dejanja, eh, kršitve pravil na področju pranja denarja. Bistveno vprašanje je, ali nacionalni organi postorijo dovolj, da ustrezno preizkujejo, ali imajo dovolj kadrov, recimo na danskem eh, finančni nadzorni organ preučuje primere pranja denarja, ampak vse skupaj ima tri zaposlene. V Združenem kraljestvu morajo nadzirati uh, milijone družb s štirimi ljudmi. Torej, spet gre za vprašanje kadrovskih virov, ki upravljajo to delo. Biti moramo tudi previdni, ko gre za nadzorni režim. V mnogih državah uh, nadzor izvajo profesionalne organizacije njim se poroča. Ampak včasih mogoče te organizacije uh, enostavno ne sankcionirajo ustrezno. Ja, hvala lepa. No, to lahko tudi sam potrdim v primeru Luksemburga. 403 prijave v primeru panamskih papirjev. Prepe v 67 bankah je prišlo do preiskave, vključenih je bilo okrog 300 eh, davčnih svetovalcev, ampak eh, samo en primer se je izčrpno preučil. Ob takih rezultatih, pa ko imamo preveč samoprave, se lahko le strinjam z vašimi ugotovitvami. Sledi Petr Ježek, pozdravil pa bi tudi goste, ki so ravno kar prišli. Kdo pa so ti gosti? to je skupina študentov iz novinarske šole iz Tura v Franciji. Prisrčno pozdravljeni. Please, Peter. Kolega Peter. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaša razkritja. Med drugim vse skupaj jasno potrjuje dejstvo, da je v nekaterih državah precej težav s preverjenjem informacij o lasnikih oziroma o upravičencih, prejemnikih. No, tukaj je še vprašanje v zvezi z zagotavljanjem denarja evropskim politikom. Eh, to vprašanje je zelo alarmantno. No, zdi se, da imamo v tem primeru azerbajdžanske pralnice štiri družbe, ki so registrirane v Združenem kraljestvu. Ali so recimo diplomati iz Azerbajdžana igrali kakšno specifično vlogo pri tem? Kakšen je bil vzorec zagotavljanja denarja? Ali so imeli en sam vzorec ali pa nek prevladojoč vzorec? To je eno vprašanje. Naslednje vprašanje pa se nanaša na imena evropskih politikov, ki bi lahko bili upleteni tudi v prihodnje. Kdaj naj bi prišlo do teh razkriti? Ali že veste, koliko politikov bi lahko bilo upletenih? Zdaj pa še vprašanje za Transparency International. Omenili ste organe Češke republike, Danske in Nemčije, ki naj bi preučili eh, vlogo samotnih podjetij eh, glede eh, tajnega lasništva. Ali imate zdaj že kaj več informacij o tem? Zdi se, kot da je naš odbor že nekako predvidel nekaj težav. Imamo češkega in danskega poročevalca in pa nemškega predsednika. No ja. Nič za to, vse nas zanima, da se stvari razčistijo. In mene pa zanimajo tisti trije primeri v Nemčiji, ki ste jih omenili. Kdo bo odgovoril na to vprašanje? Gospod Benson, izvolite. Hvala lepa za dobro vprašanje oziroma vprašanja. Res je, da gre za štiri podjetja iz. Uh, Združenega kraljestva, ki so bila ravno tako upletena v pralnico Azerbajdžan. Ni bilo neposrednih povezav eh, z Azerbajdžanom, povezave so bile z gradivom eh, z banke Denske bank. Torej tukaj gre za posredne povezave, nimamo pa nobenih informacij o tem, ali je kakšen diplomat, diplomat iz Azerbajdžana tudi igral kakšno vlogo. Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, ali bo prišlo do novih razkritij v zvezi z evropskimi politiki. No, težko rečemo gre za eh, zapleteno gradivo zaradi vseh uh, slamnatih podjetij. Če imamo tukaj recimo italijansko, italijanski primer uh, z Luko Volontejem, uh, imena se spreminjajo, če greste čez vseh teh 16 tisoč transakcij, je težko povedati, kaj tiči v zadju za imeni podjetij. Mogoče gre za ljudi, mogoče gre za organizacije. Uh, Tako da zaenkrat še vedno eh, preučujemo to zadevo. Težko pa je vzpostavljati nove povezave. Tako da trenutno eh, še ne moremo reči ničesar o morebitih novih razkritih uh, eh, v povezavi z evropskimi politiki. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Dolan. Tudi mi nimamo nobenih nadaljnih informacij o tem, kako daleč se skupaj sega v veliki meri se nanašamo na kolege, ki poročajo uh, o kaznjivih dejanjih. Torej, naslanjamo se na tiste razkritja, ki so že javno dostopna v Združenem kraljestvo, recimo naša nacionalna organizacija, spraševala vprašanja v parlamentu, prišlo je do določenih razkriti, začeli smo dialog z nemškimi predstavniki, s parlamentarnimi uh, predstavniki v svetu Evrope in tako naprej. Potem eh, je prišlo do povezav uh, še s Češko republiko. Um, želeli smo se pogovarjati tudi o slabosti, slabostih češkega režima in tako naprej. bistvo skandala eh, pa je tudi eh, neke vrste pranje slovesa. Ne gre samo za pranje denarja. Pranje ugleda tudi v svetu Evrope. To se zdi, da je neke vrste gonilo. Ne gre samo za to, da se spremeni eh, režim pranja denarja v Evropi tukaj so še druge slabosti in ni nam treba iti tako daleč, kot je Azerbajdžan. Bliže lahko najdemo tudi take slabosti. Hvala lepa. Gospodarju Srosati je naslednji, ki dobi besedo za ELS. Hvala lepa, predsednik. Hvala vsem govornikom za zelo zanimive informacije. To niso nova kazniva dejanja na področju korupcije in pranja denarja, ampak vsakič, ko prisluhnem novemu primeru, sem res presenečen, da lahko ta kriminalna mašinerija v Evropi deluje. Pa ne gre samo za prakse pranja denarja, gre tudi za politično korupcijo na najvišji ravni v naših državah. Dve vprašanje imam. Prvo se nanaša na kolege iz Danske. Kako je bilo mogoče, da je lahko bila vzpostavljena taka pralnica in da je kar nekaj časa delovala? ali gre tukaj za napačno ravnanje, za malomarnost, ali smo imeli vrzeli v obstoječi zakonodaji. Kje pa so tukaj nadzorne inštitucije, omenil bi najprej Danske bank. Tudi, ko gre za slamnata podjetja v Združenem kraljestvu, lahko vidimo, da je Združeno kraljestvo prijazno okolje za taka podjetja. Ampak banke morajo strogo poročati o vseh takih transakcijah. Kako je mogoče, da se to ni opazilo? In da se je ta proces lahko tako dolgo nadaljeval? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je mogoče bolj namenjeno gospodu Dolanu, pa tudi novinarjem, če želite odgovoriti. Čeprav razumem, zadeve zdaj obravnavajo nacionalni organi, tožilci? V kakšni meri ste zadovoljni z napredkom preiskav? Na voljo so dokazi, zahvaljujoč vam. Ali je mogoče, da se lahko preiskave hitro končajo in sicer tako, da se kaznuje tiste, ki so odgovorni in tako, da se nam tudi omogoči izboljšanje sistema nadzora finančnih tokov v Evropi, tako da lahko potem ugotovimo tiste najbolj sumljive transakcije. Hvala lepa. Kdo želi začeti? Gospod Lund. Hvala lepa. Odlično vprašanje ste postavili. Sami smo se tudi spraševali o tem. Danske bank je nedvomno resno krčila, kršila pravila uredbe AML v zvezi z nadzorom plačil, ki so nezakonita oziroma ki so posledica pranja denarja. Prav imate, nadzor poteka slabo. Ampak nobenih znakov ni bilo, da bi kakšen posameznik v banki aktivno sodeloval. No, na koncu se je izkazalo, da so ljudje v banki uh, aktivno delali pri, pri, na prikrivanju teh sumljivih strank. Nekako so si zatiskali oči pred sumljivimi plačili. Stranke so prikrivali zlasti ruskim oblastem Torej, ni šlo samo za pomankanje nadzora, temveč so uslužbenci v določeni meri tudi aktivno sodelovali. Seveda je treba preučiti tudi, kako so ali pa bi morali ukrepati organi. Z Dansko banko, ki ima podružnico v Estoniji, je očitno povezanih več težav, kdo je recimo odgovoren za nadzor v podružnici, to ni bilo razčiščeno, mogoče stvari enostavno niso bile urejene tako, kot bi morali biti. Estonski organi eh, so dejansko preučevali eh, nekatere transakcije, enako velja za danske organe, ampak ker je denar že odšel, ni bilo potrebe, da bi začeli ustrezno preiskavo. o tem smo se tudi sami spraševali. Spraševali smo se, kaj točno se je dogajalo in kdo je bil odgovoren za nadzor podružnice v Estoniji. Dobro, hvala lepa, gospod Dolan. Ja, čisto možno, da je šlo za aktivno sodelovanje, kot je omenil kolega. No, ampak. Ne vem, ali gre za par gnilih jabolk ali pa za sistemsko slabost. E, paradoks pri indeksu dojemanja korupcije je, da imajo najboljša podjetja e, tudi najslabše organiziran nadzor nad korupcijo. Recimo, to velja za eno od danskih podjetij, ki bo naslednje leto celo gostilo protikorupcijsko konferenco, pri, pri njih pa je uh, nadzor slab. Tukaj, tukaj je tudi poročilo uh, namenske skupine za Dansko in uh, kar nekaj slabih informacij eh, lahko preberemo. od 40 zahtev Danska ne, zahteva, ne izpolnjuje 36 zahtev. Ali pa jih izpolnjuje samo deloma. Govorite o prvih petih, ki so na seznamu uh, Transparency International, govorite o 40 kategorijah, 36 ni izpolnjenih, oziroma zahtev 36 kategorij ni izpolnjenih, Danska pa je med najboljšimi v boju proti korupciji na svetu. No, pri seznamu Transparency International gre za to, kako uh, javnost dojema uspešnost boja proti korupciji. Ja, rezultati poročila, kot sem povedal, so grozljivi. Skoraj polovica zahtev je bilo izpolnjenih samo delno. Više vodstvo v bankah se zdi, da ne posveča dovolj pozornosti vprašanjem pranja denarja. Pri preiskavah odkrivamo, da obstaja zelo majhno tveganje, da se bo pri bankah kaj odkrilo oziroma da bo naložena kazen. Pomembno je, da tudi posamezniki, ki sodelujejo, so sankcionirani. V takih primerjih bi mogoče tudi više vodstvo lahko posvetilo več eh, pozornosti to vrstnim vprašanjem. Hvala lepa za vaš odgovor. Dovolite mi uh, vprašanje. Če je nekdo eh, na visokem, uh, visoko na seznamu, uh, na vašem seznamu v Transparency International, kako pa je z drugimi? Med prvimi so Finska, Švedska, Danska, Norveška in Singapur. Ali ni tako? da bi morala organizacija eh, Transparency International mogoče predelati nekoliko ta seznam, glede na to, kar ste vi povedali. Ana Gome še naslednja, ki dobi besedo. No, nisem presenečena, ko slišim, kar ste povedali. Težava je sistemska. Tudi v moji državi je podobno. Zakaj pride do pranja? Zato, da se dobi denar. Sama sem poročala uh, v zvezi z nacionalnim uh, nadzorom in pri nas, je, uh, pri nas doma smo tukaj tudi nekoliko šepali. Gospod uh, Dolan, omenili ste, da uh, peta direktiva o boju proti pranju denarja. Velja, ampak dejansko je bila dva, pred dvema tednoma blokirana. Ko gre za uh, transparentnost uh, lastnikov trustov, torej ne samo podjetij, lahko tukaj govorimo o posrednikih, programih, uh, eh, viz, zlate vize in tako naprej. Izkoristila bi to priložnost, da upozorim na vse, uh, vse to. Skan škandalozno je bila direktiva blokirana v svetu in s tem je bilo blokirano tudi dela parlamenta. Moje vprašanje pa zdaj še za novinarje. To, kar ste razkrili, kažete, da je ogrožena že, uh, sama demokracija Vse v povezavi z eh, pravnico Azerbajdžan je doseglo tudi Evropski parlament. Leta 2013 smo imeli delegacijo, ki je nadzirala volitev v Azerbajdžanu in to skupaj s svetom Evrope. Izdana je bila izjava, ki ni upoštevala glavnih sklepov misije uh, sveta Evrope takrat eh, je bil to tukaj velik škandal in upam, da ste preiskali tudi te uh, poslance, ki so bili takrat vključeni. Enega imena se spomnim, gospod Pino Orlaki. On več ni uh, evropski poslanec. Še eno vprašanje, povezava z Malto. To je prišlo uh, na dan tudi, ko je bila um, umorjena uh, novinarka na Malti. Ali veste že kaj več na to temo? Prosim, da, vas, da nas obvestite, če kaj veste. Hvala lepa. Yes, so, of of a... Uh, ja, seveda. Vsega tega se zavedamo ob začetku preučevanja smo sestavili seznam ljudi, na katere moramo biti pozorni. To so tisti, ki govorijo drugače, kot je običajno, večinoma v povezavi z Arbejdžanom. Ko potem ugotovimo, da je nekdo sprejel denar, eh, napoči naša vloga eh, novinarjev. Dovolite mi, da spregovorim še o malteškem primeru, ki ste ga omenili kot je povedala kolegica, smo skušali potegniti usporednice med obima primeroma, ampak zaenkrat smo ugotovili, da ni nobenih imen, ki bi se uh, pojavljala v obeh primerjih, niti imena bank, niti imena politikov, niti podjetij, prejemnikov. Torej, ne gre za očitne uh, podobnosti med obima primeroma. Pri malteškem primeru je šlo za družbe, iz Dubaja, ki so uh, pošiljali denar podjetjem, ki so bila v, lastu, v lasti trusta na Novi Zelandiji. Torej, gre za podobno ozadje kot uh, v zadevi Danske banke, ampak šlo je za. Eh, pri Denske banki in pa pri Estoniji je šlo za uh, slamnata podjetja v Združenem kraljestvu. Torej, lahko se vprašamo, koliko tovrstnih pralnic uh, še obstaja. Zdaj imamo tukaj dva primera, mogoče jih je precej več, ampak tega ne vemo. Ja. Ime uh, soproge premijeja iz Malte se je pojavilo tudi v primeru Nove Zelandije. Sledi Miguel Orban iz Gue. Izvolite. Eh, Hvala, predsednik. Hvala vsem gostom, da so tukaj z nami. Danske novinarje bi vprašal nekaj v zvezi s tako imenovano kavijarsko diplomacijo. Pedro Adramon me zanima. Ne vem, če ga poznate. gospod Adramon je bil predsednik parlamentarne skupščine Sveta Evrope, torej gospod Agramont. Oktobra je odstopil preiskava kavijarske diplomacije, ki jo pokrivajo tudi španski mediji, pa je pokazala, da je videti, da je gospod Adramont neposredno upleten. Več kot 150 poslancev v parlamentu je zahtevalo njegov odstop. Torej, zanima me več na to temo. Imate seznam imen, ste rekli. Kakšne informacije imate o sodelovanju gospoda Gramonta pri kavjarski diplomaciji in pa v primerih, ki ste jih uh, imenovali. Gospod Agramont je sicer odstopil, še vedno pa je senator pri nas doma. Zanima nas. Uh, kakšne informacije imate o njem. Na koncu pa bi se dotaknil še informacije gospoda Dolana v zvezi z Azerbajdžanom. V tem odboru smo o tem slišali ogromno in vse skupaj podkrepi tudi zamisel registra upravičenih lastnikov. Tak registr mora biti zanesljiv. Imeti moramo tak registr mi kot odbor bi si ga želeli. Potem pa je tukaj še vprašanje sankcij, ki bi bile odvračilne. Mogoče lahko povesto še kaj več na to temo. Tukaj eh, se nanašam predvsem na posrednike, olajševalce. Banke so, imajo tako vlogo, ko gre za pranje denarja. Hvala lepa. Tudi mi se zavedamo Agramona in mi smo tudi eh, prebrali eh, poročilo o kavijarski diplomaciji. To je zelo zanimivo poročilo. Preverili smo vse transakcije eh, v španska podjetja, španskim prejemnikom. Nobena imena politikov se niso pojavila, kolikor smo mi ugotovili. Videli smo pa, da gre veliko denarja podjetjem ki so prodajala gradbeni material eh, v Španiji eh, ali pa podjetjem, ki eh, prodajo luksuzne dobrine, nismo pa našli politikov. Tudi v primeri Karin Šrenc je denar šel preko Lindner primera. Mi smo ugotovili, da nismo našli pravzaprav umetnikov teh eh, offshore podjetij. Eh, za njimi lahko tečijo zanimiva imena, vendar eh, zavedati se moramo, da je pred nami le vrh ledene gore. Upam, da je bil ta odgovor v redu. Gospod Dola, eno vprašanje bi imel, se upravičujem. Ta gradbena podjetja. Ali veste, kje imajo ta svoj sedež v Španiji ali pa morda v Valenciji? Ne spomnim se, ali so iz Valencije, vendar to bi lahko ugotovili. To bom za vas preveril. To bi nam bilo v veliko pomoč. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Eh, lahko sem zelo kratek. Eh, strinjam se eh, s tem, da potrebujemo pravzaprav eh, registre prejemnikov. Tu potrebujemo zanesljive podatke glede sankcij. Eh, In tu tvegam, da se bom ponavljal. Eh, mi nimamo odvračilnih ukrepov Eh, to je kot eh, pravzaprav eh, udarec po roki, ko nekdo naredi take prekrške. Pravzaprav bi morali zagotoviti, da posamezniki, višji menedžerji pridejo na sodišče, da so soočeni z visokimi kaznimi. To je bilo predlagano v Združenem kraljestvu, in skoraj pa, da bi sprejeli ta režim, da bi kaznovali više menedžerje. E, potem pa vprašanje profesionalnih e, organizacij. Mi smo slišali, kako je z posredniki. Vendar ti so včasih tudi varuhi in uh, eh, zavedajo se svojih odgovornosti uh, na področju pranja denarja in oni morajo izpolnjevati svoje odgovornosti. Zakaj ne zagotovimo, da bi odvetniki izgubljali svoje licence, ker pač ne bi spoštovali zakonodaje? Eh, pravzaprav nisem videl skoraj da nobenega primera, da bi nekdo izgubil svojo licenco zaradi eh, takih eh, primerov. Hvala lepa. Posamezni primeri obstajajo, vendar je to nesorazmerno glede na eh, velikost problema. Jordi, sole za zelene, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Oktobra sem predlagal spremembo v poročilu o korupciji človekovih pravicah, po katerih eh, sem pozval ta parlament naj eh, tu poskrbi za jasna pravila za preprečevanje pralnic. Ta predlog spremembe so podprli poslanci iz vseh političnih skupin in tudi velika večina parlamenta je sprejela ta predlog. Vesel sem, da danes razpravljamo o tej primeru tu v odboru Pana, eh, primer azerbejdžanske eh, pralnice kaže povezavo eh, pranja denarja iz avtokratskih režimov in vplivanja na politike v drugih državah. Treba je razrešiti tudi problem lažnih eh, opazovalcev na volitvah. Ana Gomeš eh, je omenila, da so številni poslanci iz eh, Nemčije in Slovenije prejeli denar za to, da so dali lažno oceno o volitvah v Azerbejdžanu. Se pravi, tu je treba tudi razrešiti res vprašanje vloge poslancev pri teh lažnih misijah. Dale so torej lažne izjave o teh volitvah. Tudi uh, bivši in sedanji člani uh, parlamentarne skupščine sveta Evrope so obremenjeni. Ta obravnava je sicer zanimiva, ni pa dovolj. Parlament mora sprožiti obsežno preiskavo in sicer čim prej. Če ne bomo ukrepali, bodo ti režimi še naprej eh, poskušali korumpirati, pokvariti naš eh, hišo, naš parlament. Eh, imamo redne preiskave o kapitalu podjetij, nismo pa dovolj eh, pregledovali, kakšen je vpliv avtokratskih režimov. Ali ste torej eh, načrtovali tudi eh, preprečevanje korupcije v naših parlamentih. Hvala lepa, vendar pohiteti moramo. Torej, kakšna so vaša priporočila za parlament? Parlament eh, so presečišče družbe, saj zastopajo najrazličnejše eh, interese in prebivalstvo. Prosim, priporočila. Kdo želi odgovoriti? Gospod Benson? Hvala lepa za vaša vprašanja. Nisem prepričan, eh, da lahko damo neko priporočilo. Problem eh, pri preiskavah je tajnost eh, pri teh eh, slamnatih podjetjih. Zaradi teh slamnatih podjetij je mogoče imeti take pralnice. Tu gre torej za problem offshore podjetij. Naslednji problem. v tej preiskavi je vprašanje jurisdikcije. Tu gre za primer, eh, za primer banke pod nadzorom eh, danskih oblasti, ki ima eh, izpostavo v Estoniji pod nadzorom estonskih oblasti. Tu obstaja problem, razdelitve pristojnosti med Dansko in Estonijo. Gre za vprašanje, kdo si bo ogledal vse te stvari in očitno se stvari izgubijo v uh, Baltiku. To seveda ni uh, prijeten primer uh, za katerekoli organe in oblasti. E, torej, tu gre za vprašanje pristojnosti, za vprašanje jurisdikcije, gospod Dolar. Hvala lepa. Zavedam se, e, tega vprašanja e, v Evropskem parlamentu. Pravzaprav Evropski parlament ni epicenter teh trditev. Zastavlja se pa vprašanje, kako se bo branil katerikoli parlament eh, takih eh, dejavnosti, kako bo eh, zagotovil integriteto, poštenost. Tu se seveda zastavlja vprašanje sankcij, isto velja tudi za druge poklicne skupine, bančnike, odvetnike in tako naprej. Potrebna so torej eh, Eh, neodvisna telesa, ki bodo nadzorovala integriteto poslancev. Mi pozivamo Evropski parlament naj razmisle tudi o taki opciji. Potem pa še nekaj. To vprašanje bo postajalo če dalje bolj pomembno. Iz teh razkriti eh, vidimo, da eh, tuje vlade napadajo naše demokratske institucije in zaradi tega potrebujemo ustrezne eh, varovalke. Hvala. Eh, torej, moje zaupanje eh, v samo čiščenje še ni uničeno. Mi imamo različne skupine prijateljstva z državami po svetu. E, te bi morali preveriti, kajti te skupine dosti krat financirajo posamezne vlade. Torej tu se strinjam zelenimi in drugimi, eh, da bi morali okrepiti eh, nadzor nad skupinami eh, prijateljstva. David in potem pa še Darius Rozati, če ima še kakšno vprašanje. David kot ste povedali, eh, so stroški za ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu nizki, dva funta. Zakaj ne? E, mi temu pač pravimo demokratski kapital. Mi spodbujamo ljudi, da ustanavljajo podjetja, ne glede na to, kako malo sredstev uh, imajo in kako skromnega izvora so. Na ta način imamo bolj demokratično ekonomijo, več delovnih mest. Nekatere družbe želijo pravzaprav oropati svoje gospodarstva. Več, ko je uh, eh, umešavanja, manj uh, navadnih ljudi bo imelo podjetje. Torej, mi omogočamo eh, ljudem, da ustanavljajo podjetja. Eh, in če je ustanavljanje podjetij predrago, eh, potem ljudje živijo od države, naprimer v Franciji. Francija je tudi manj demokratska od Združenega kraljestva. Če te zaposluje eh, država, moraš spoštovati državo, ker eh, živiš od države. Eh, torej, Združeno kraljestvo spodbuja poslovanje, ustanavljanje podjetij. Grozno je, da so določene evropske politike jemali denar. To je treba kaznovati. Eh, mi potrebujemo eh, pritisk, države morajo poskrbeti za to, vendar eh, ljudje imajo sicer eh, pravico, da poskrbijo za svojo blaginjo. To je del demokratskega upravljanja. To je izjava. Eh, ne, ni izjava. To je nekaj, kar potrjuje to, kar je gospod povedal. Nekdo v tej stavbi se mora zauzeti tudi za svobodno podjetništvo. Hvala lepa za to izjavo. Tu ne potrebujemo odgovora. Darius Rozen pozate ali imate še kaj, ne, eh, potem pa obema dajem še možnost eh, zaključne izjave ena minuta. Gospod Dolan, prosim, začite. Eh, najprej gospod Skofart, imamo samo še dve minuti. Mi smo slišali, da imamo tu le vrh ledene gore. Veliko pralnic je. Eh, mi v Evropskem eh, eh, parlamentu moramo poskrbeti za hitro ukrepanje in to bomo storili. To je pomembno. Gospod Koban, žal mi je, to, kar vi predlagate, je Eh, da bi moral vsak državljan imeti eh, svojo strukturo za izogibanje davkov, to bi spodkopavalo naše družbe. Mislim, da moramo stvari jemati bolj resno. To, kar smo danes slišali, je resno. Tu gre za pranje denarja, korupcijo. To moramo ustaviti in parlament bo to pregledal. To tudi povem eh, novinarjev Transparency International. Ogledali si bomo te stvari in ukrepali bomo. Eh, začenjamo, vendar nadaljevali bomo s tem delom. Eh, hvala lepa. Na sestanku koordinatorjev smo danes govorili o tem, kako bomo eh, delali naprej. Torej, parlamentu bomo priporočili nadaljevanje dela na tem področju. Gospod Dolan, za eno minuto za konec. Če želite še kaj dodati. morda potrebujem tudi manj časa. E, sistem očitno ne deluje. Mnoge rešitve so na dosegu rok in tu je pomembna vloga parlamenta. Govorili smo uh, o, zaključki, o zaključku e, direktive proti pranju denarja, uh, vendar parlament mora zagotoviti, da eh, bodo določene določbe v tej uredbi, naprimer o lasništvu, o eh, upravičencih. Eh, treba je izvajati dovolj pritiska na države članice in pripričan sem, da boste to nalogo dobro opravili. Hvala lepa kdo želi uh, odgovarjati v vašem imenu, gospa Jung, nimamo končne izjave, uh, vendar če imate še kakšno vprašanje, uh, smo z veseljem pripravljeni tudi pozneje odgovarjati na nje. Hvala lepa. Potem bi zaključil. Hvala lepa predavateljem. Na koncu ni bilo veliko kolegov v dvorani zaradi tega, ker eh, imamo pomembno glasovanje v Itreju. Eh, dopoldan so vedno glasovanja in zasedanja potekajo usporedno. Nadaljujemo o 15. uri z rajskimi dokumenti. Hvala lepa, konec eh, dopoldanskega dela. Hvala tudi tolmačem, eh, ker smo lahko delali pet minut dlje.